rasprava o Danes eh, popovdne sledi pač eh, skupna razprava o eh, Evropskem sodišču. To je poročilo o ki ga je pripravila eh, Aleksandra Tajn eh, o začasnih eh, sodiš, sodnikih in potem pa zopet poročilo o statutu Evropskega sodišča. Torej najprej naj besedo predam poročevalki gospi Tajn. Ähm, Spoštovani gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolegi, Evropsko sodišče Eh, v Luksemburgu je preobremenjeno in to, kar eh, obravnavamo sedaj tukaj, je morda tehnično in ne politično. Tu gre pravzaprav za novo ureditev treh sodišč, ki sestavljajo Evropsko oziroma sodišče Evropskih eh, skupnosti, zatem pa teči več. Evropsko sodišče je imelo če dalje več pristojnosti za Lisbonsko pogodbo tako kot se je tudi širila pristojnost Evropske unije. Se pravi, do preobremenitve ne prihaja samo zaradi vse večjega števila zadev, eh, temveč seveda tudi eh, zaradi večjega Eh, števila članov Evropske unije. Dejstvo je, da je čedalje manj eh, urejenih zadev, zaključenih zadev in to pomeni, da bo interna organizacija sodišča imela velik vpliv na celotno Evropsko unijo in življenje državljanov. In zaradi tega je potrebno, da eh, vsi trije organi, eh, ki pripravljajo zakonodajo, eh, najdejo kompromise in mi smo povabili seveda tudi sodišče k pogovorom. Mi smo našli pametne kompromise, eh, s katerimi lahko skrajšamo trajanje postopkov. Gre za naslednje. Sodišče je predlagalo, da imenujemo podpredsednika, ki bo razbremenil predsednika pri upravi in zastopanje eh, eh, sodišča. Poleg tega bo sodeloval tudi v senatih. Eh, spremenila se bo sestava tudi eh, velikega eh, senata in eh, uredili bomo eh, boljšo eh, razporeditev dela med vsemi sodniki. Eh, tudi eh, sodišče eh, za javne uslužbence je eh, deležno sprememb. Eh, tu želimo, če. Eh, uh, en uh, sodnik zboli, eh, omogočiti začasne sodnike, ki bodo poskrbeli za to, da delo teče naprej. To so bivši sodniki eh, sodišča in v primeru eh, bolezni lahko pač ti začasni sodniki eh, prevzamejo njegove naloge. To so pač eh, te predloge, ki so nam zdeli dobre in za katere se eh, zahvaljujemo. Nismo pa mogli eh, obdelati vseh točk iz eh, statuta. Eh, to ni seveda krivda parlamenta, temveč tudi sveta. Eh, eh, predlagalo se je, da bi tudi povečali število uh, sodnikov na uh, sodišču uh, prve stopnje. Um, to bi bilo zelo pameten uh, postopek. Večje število uh, sodnikov bi omogočilo boljšo uh, sodno prakso za državljane. E, tu je treba seveda upoštevati kvalifikacijo in neodvisnost sodnikov. E, mi, imam, mi smo predlagali pravičen e, sistem za imenovanje sodnikov. Države članice v svetu niso hotele sprejeti nobene izmed naših rešitev in zaradi tega tudi v doglednem času ne bodo sklenili povečanja števila sodnikov. To je posledica nacionalnih interesov in to se mi zdi obžalovanja vredno. Državljani imajo pravico do skrajšanja postopkov. Postopki deloma eh, trajajo pet let in pol, to je v nasprotju eh, z eh, konvencijo o človekovih pravicah. In države članice morajo končno sprejeti enega izmed predlogov za izbiro sodnikov, zato da ne bodo državljani izgubili zaupanja v Evropsko unijo. Hvala lepa, gospa Tajn. Sedaj pa nadaljujemo z drugimi govorniki in sedaj najprej eh, gospod Mavrojanis iz sveta. Gospod predsednik, poslanke in poslanci parlamentu sem. Eh, Eh, hvaležen, da je organiziral to skupno razpravo o teh eh, dveh eh, poročilih, ki jih je pripravila gospa Tajn. Torej najprej poročilo o predlaganih spremembah statuta in poročilo o imenovanju začasnih sodnikov na sodišču za uslužbence Evropske unije. Torej, hvala lepa poročevalki za konstruktiven pristop v pogajanjih. Eh, rad bi eh, tudi omenil dansko eh, predsedstvo, ki je omogočalo dobro napredovanje v svetu kot tudi v razpravah med predsedstvom dvema institucijama. Dobro sodelovanje med svetom in parlamentom pri teh pomembnih dosjejih je privedlo do dogovora v prvi obravnavi. Tu gre dejansko za zelo pomembno vprašanje. Cilj teh dveh predlogov je, da poveča učinkovitost eh, sodišča evropskih skupnosti v celoti, zlasti da bomo kos eh, vse večjemu številu eh, primerov eh, zadev in zaostankov. To je pomembno za zanesljivost sodišča. Seveda bo potrebno še nadaljne delo in sicer na pomembnem vprašanju. Tu gre namreč za um, Eh, število sodnikov na sodišču. Eh, vse institucije bodo zagotovile, da bomo sprejeli ustrezne ukrepe, s katerimi bomo rešili eh, to vprašanje do septembra 2014. Naj Torej, povem, kaj so ključne točke kompromisa, v katerem bom, bomo, boste glasovali eh, jutri. Torej, pri spremembi eh, statuta želimo eh, izboljšati učinkovito vseh treh sodišč. Eh, sodišče eh, je bilo deležno velikih sprememb eh, in sicer če dalje več je zadev in sporov. To je seveda tudi posledica sprememb eh, v evropski zakonodaji eh, in tudi širitve. Evropske unije. Ukrepi bodo sedaj omogočili sodišču, da bo bolje kos eh, večjemu številu zadev in da bo lahko povečalo učinkovitost. Naj vas opozorim na tri elemente. Prvič, ustanovitev eh, eh mesta pod predsednika eh, tako v sodišču evropskih eh, eh, skupnosti kot tudi v eh, splošnem sodišču. Eh, potem drugič eh, sestava velikega senata in tretjič eh, imenovanje začasnih sodnikov za eh, sodišče za uslužbence v primeru pač eh, eh nezmožnosti eh, nekega sodnika, da opravlja svoje delo. E, torej, e, ostaja seveda vprašanje povečanja števila e, sodnikov na sodišču. Naj vam zagotovim, da se svet zaveda e, nujnosti tega vprašanja. E, vendar tu gre seveda tudi za vprašanje e, kompromisa v. E, Eh, svetu. Ciprsko predsedstvo bo poskusilo najti rešitev. Hkrati seveda moramo upoštevati različna mnenja v svetu. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, vesel sem, da eh, je pred nami sprejem teh dveh predlogov, ki so eh, predmet razprave danes popovdan. Še naprej se veselim odličnega sodelovanja z Evropskim parlamentom Eh, glede odprtih točk eh, v zvezi s sodiščem in prepričan sem, da bomo skupaj našli spremljivo rešitev. Hvala lepa za vaš govor in sedaj besedo dajem eh, komisiji in sicer gospe Malmström. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, spoštovani minister, poslanke in poslanci, hvala lepa poročevalke za konstruktiven um, pristop pri predlogih eh, glede sodišče Evropskih skupnosti. Mi uh, obžalujemo, da ni prišlo do povišanja števila uh, sodnikov na splošnem sodišču, vendar mi pozdravljamo današnji kompromis uh, in tudi vse, druge elemente reforme. Večina um, sprememb, ki smo jih predlagali septembra lani, je bila upoštevana v parlamentu in uh, svetu. Eh, potrebno bo seveda tudi še naprej eh, um, razpravljati o možnosti izdajanja ločenega mnenja na sodišču Evropskih skupnosti. Mi imamo nekoliko zadržkov glede teh ločenih mnen, vendar bomo konstruktivno sodelovali eh, pri obravnavi tega vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj, eh, gospe Vertman, ne vidim. Ne, je ni še tukaj. In isto velja za gospoda Messerschmita. Tako da gremo uh, na predstavnika ELS. E za dve minuti dobi besedo gospod Cvifka. Uh, eh, hvala lepa. Eh, gospe in gospodje, ta razprava o reformi sodišča Evropskih skupnosti bi morala biti samo izhodišče za še širši pristop k obravnavi Evropskega sodnega sistema. To je samo začetek, to je pravzaprav prva razprava v dolgi. V dolgem seznamu eh, bodočih razprav mi mor, smo pričakovali več od komisije. E, mi smo upali, da delo ne bo tako e, težavno in tudi upali smo, da ne bo toliko razhajanj med e, Eh, institucijami. Torej, kar zadeva začasne sodnike na sodišču uslužbence, tu eh, so spremembe eh, dobrodošle, s tem se bo povečala učinkovitost sodišča. Vendar ključni element te reforme je odločitev, da se poveča število sodnikov v splošnem sodišču. Dejstvo, da tega uh, ne bomo naredili, uh, Eh, pomeni, da se bo osnovni problem vedno znova vračal k nam. In to pomeni, da eh, bo svet še vedno moral pač priti eh, v parlament in skupaj se bomo morali odločiti o tem. Javna skrivnost je, da so postopki z institucijami na sodišču zelo dolgi. In sedaj bomo ponovno širili Evropsko unijo. Hrvaška se bo zelo kmalo pridružila in mi eh, smo tudi pristopnici. Eh, Evropske konvencije o človekovih pravicah in to pomeni seveda, da bo še več zadev na sodišču. Uh, In eh, pravica do eh, sojenja v razumnem času je temeljna pravica. Eh, in mi potrebujemo pravne instrumente in človekove vere, da bodo naša sodišča dejansko lahko opravljala svoje delo. Seveda, mi razumemo težave. Evropska unija se bo seveda soočila tudi z eh, vprašanjem odškodnin zaradi tega, ker so eh, postopki tako dolgi. To pomeni, da bodo dolgo plačevalci morali plačevati odškodnine in to bo bistveno draže od eh, plač za nove sodnike. Vesel pa sem, da smo našli ta kompromis. Hvala lepa in sedaj za dve minuti, gospa Regnar. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod državni sekretar, gospa komisarka. Najprej hvala lepa poročevalki za konstruktivno eh, delo. Eh, sodišče evropskih eh, skupnosti je stalno izpostavljeno večjemu večji obremenitvi, to je seveda posledica širitve Evropske unije in eh, tudi če dalje več pristojnosti je. Eh, da bi Eh, učinkovito sodilo, eh, so spremenili eh, postopkovna pravila tako, da lahko o vprašanjih intelektualne lastnine za, uh, odločajo v ustnem postopku. Uh, potem uh, zadeve lahko eh, dodeljujejo tudi eh, takim senatom, ki so že obravnavali podobne zadeve. In eh, mislim, da so tu izbrali zelo učinkovito različico. Število sodnikov v Evropskem sodišču je treba tudi spremeniti. In sicer zaradi fleksibilnosti, nujnosti in Sodišče Evropskih skupnosti bi potrebovalo eh, dodatnih 12 sodnikov. Eh, vendar v poročilu manjkajo eh, empirične raziskave, zakaj se je torej sodišče odločilo za število 39 sodnikov v celoti. Potem pa imenovanje začasnih eh, sodnikov je seveda zelo pomembno vprašanje in eh, dejstvo je, da mora parlament zagotoviti, da bomo pri vseh teh vprašanjih eh, dosegli najboljšo rešitev za naše državljane. In zaradi tega je tudi treba pri imenovanju sodnikov vključiti odbor za pravne zadeve. E, ne moremo zahtevati e, dva specializirana senata. Bolj pomembno je pravzaprav, da. Uh, pooblastimo sodišče, da ustrezno prilagodi svoje, uh, post, svoje postop, postopkovna pravila. Hvala lepa in sedaj pa gospod Hefner. Eh, gospod predsednik, kolegice in kolegi, skupnost na zakonodaji je če dalje več in s tem je tudi eh, več eh, eh zadev na sodišču. Eh, pravo je morda najbolj dragocena substanca naše skupnosti. Eh, pravo ščiti šipkega pred napadi drugih, eh, pred nasiljem, eh, pravo ureja razmerja med ljudmi in institucijami, ščiti svobodo, solidarnost, pravo pa mora človek tudi dobiti, mora dobiti pravico. In za pravico je pač potrebno sodišče in sodišče evropskih skupnosti eh, se sooča s če dalje večjim številom zadev, eh, zaradi eh, tudi vse širše evropske zakonodaje. Eh, mi v parlamentu nimamo nič proti eh, večjemu številu sodnikov. Mi smo že dali predloge za zmanjšanje števila zadev, za eh, povišanje števila sodnikov in kolegi in kolegice so to že predstavili. Ene stvari pa res ne morem razumeti. To moram povedati jasno. Parlament reagira na pozive sodnikov, jemljemo jih resno, pripravimo rešitev rešitev in sicer v trialogu s svetom in komisije pride do dogovora in na koncu se ne zgodi nič. Zakaj? Ker se države članice ne morejo dogovoriti glede imenovanja sodnikov in to je neznosno v tej eh, skupni Evropi in tudi od sveta pričakujem nekaj evropske odgovornosti. Hvala lepa. In eh, sedaj za eno minuto gospod Karim. Gospod predsednik, svet, eh, komisija. Pozdravljam reforme v poročilu kolegice Tajn. Mislim, da je to zelo pomemben korak k izboljšanju delovanja sodišča. E, Lizbonska pogodba in širitev Evropske unije so eh, prinesle tudi vse večje število zaostankov, zlasti na sodišču ekonomske težave so tudi povečale število dela. 11, za 11 odstotkov so se eh, povečale v letu 2011 eh, eh, so se povečale gospodarske zadeve in podobno. Pomembno je, da varuh evropskega zakona deluje učinkovite in daje državljanom pravno varnost v čezmejnih eh, transakcijah. In težko je seveda zanikati, da so eh, potrebne eh, strukturne reforme, da se reši vprašanje za ostankov. Govori se, da Združeno kraljestvo blokira to zadevo. To ni res, mi hitro delamo in mi dejansko poskušamo eh, premakniti domačo zakonodajo za to, da stvari pripravimo do imenovanja novih sodnikov eh, v oktobru letos. In sedaj za minuto in pol gospod Maštalka. Děkuji, pane predsedo. Malo... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Ponavadi se strinjam z kolegom Cvivko, tokrat pa ne. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za opravljeno delo. Kot je bilo pravilno ugotovljeno, se število kazenskih postopkov povečuje. In to je povezano tudi eh, z nadgradnjo in širitvijo Evropske unije. Vedno več je primerov, ki jih obravnava sodišče. Poleg tega pa se spreminjajo tudi pravni predpisi. Zaradi tega se mi zdi prav, da se na to tudi odzavemo. Pozdravljam reformo Evropskega sodišča. In eh, tudi pospešen postopek odločanja. Prav pa bi se mi zdelo tudi imenovanje začasnih sodnikov, ki bi omogočili skrajšanje postopkov to je ena izmed možnosti, da eh, znižamo tudi finančne izgube, ki se pojavijo, kadar postopki predolgo trajajo. Poleg tega se mi zdi eh, pravilna tudi uvedba mesta podpredsednika. Najlepša hvala. Za eno minuto, gospod Betten. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Govorimo o pravosodju. Zaradi tega bi rad izpostavil vprašanje, ki eh, se je pojavilo danes. Gospod Hajs je bil obsojen na 21 dni zapora v Liverpoolu. Zaprli so ga eh, še isti dan ob eh, šestih. Njegova družina ni smela biti prisotna pri sodbi na sodišču. Predsedojoči prekinja govornika, lahko prosim govorite v mikrofon. Njegov eh, primer izhaja iz utaje davkov svetu in sicer eh, pravi, eh, da naj bi se ti davki nezakonito uporabljali. Gospoda Hajsa je potrebno takoj izpustiti. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Stojan, za eno minuto. Zdaj gospodin predsedatelju, pa ko je tu mogo, da kažeš, da predlagam ter... Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Kar zadeva reformo, sem nekoliko skeptičen. Imenovanje dodatnih začasnih sodnikov zgolj zaradi tega, ker so redni sodniki prepogosto na eh, bolniškem dopustu, se mi zdi neke vrste poseben privilegij, zakaj potrebujemo začasne sodnike. Sodniki na sodišču Evropske unije so med najbolje plačanimi uradniki Evropske unije in tega ne smemo pozabiti. Ne, govorim iz eh, oziroma zaradi nekega nacionalističnega pristopa, ampak eh, predvsej dobro poznam sodni sistem. In če bodo uvedene predlagane spremembe, bo to pomenilo okrepitev bremena za sodnike. Lahko imamo več sodnikov le, če bomo znižali eh, plačilo za posameznega sodnika. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Paolo Ranžel za, Ranžel za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod minister, gospa komisarka. Najprej bi rad pozdravil prizadevanja, ki potekajo na področju reforme Evropskega sodišča. Gre za bolj učinkovito delovanje Evropskega sodišča. Predvideno je imenovanje podpredsednika, poleg tega je predvidena drugačna sestava posameznih senatov in eh, Obstajala naj bi tudi možnost začasnih eh, sodnikov eh, v primeru odsotnosti oziroma daljše odsotnosti eh, rednega sodnika. Potrebno pa je ukrepiti tudi demokratično legitimnost Evropskega sodišča. V evropskem pravu igrajo sodišča zelo pomembno vlogo. Vlogo gre za številne precedenčne primere in zaradi tega smo eh, zaskrbljeni zaradi demokratične legitimnosti oziroma verodostojnosti sodišč. Zelo pomembno je, da tudi Evropski parlament poda svoj prispevek in mislim, da je potrebno najprej zahtevati študijo na to temo. To sem predlagal tudi v odboru kot v primeru ustavnih sodišč v državah članicah, je potrebno poskrbeti tudi za več preglednosti pri glasovanju o imenovanju sodnikov. Najlepša hvala. Naslednji na vrsti, gospod Masip Hidalgo, za eno minuto. Gospod predsedujoči, spoštovana komisarka, gospod minister, pozdravljam nove, novo predsedstvo. Eh, pri vas gre za uh, kršitev teritorijalnega ozemlja strani Turčije. Lahko bi to priložnost izkoristili za eh, širšo reformo sodišča, ampak mislim, da so nameni komisije in kolega poročevalca zelo dobri. To bi morali podpreti, kot smo to podprli v našem odboru. Dobro delovanje sodišča je ključnega pomena Pri eh, patentih eh, gre to sicer korak nazaj, ampak eh, čestitke za to poročilo in za predlagane izboljšave. Hvala lepa. Besedo ima gospa Flašikova Benova za eno minuto. Ďakujem vám pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Súdny dvor... Najlepšia chvála, gospod predsedajúci, gospa komisárka. Európsko súdišče že dlie časa opozária da je Evropsko sodišče za uslužbence in pa splošno sodišče, eh, da sta obe sodišči preobremenjeni. Zaradi tega se je potrebno s tem problemom soočiti, zato pa je najprej potrebno spremeniti statut. Trenutna reforma se nanaša na spremembe, eh, ki so se pojavile že leta 2003 eh, po pogodbi iz Nice. S tem se je izboljšala učinkovitost Evropskega sodišča, ampak eh, povečalo se je tudi število obravnavanih primerov. Zaradi tega je reforma nujno potrebna za dobro delovanje Evropskega sodišča. Potrebno se je zediniti glede metode za imenovanje sodnikov in pozivam svet, da si ogleda to vprašanje kot eh, prednostno vprašanje. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospe in gospodje. Nihče se ni eh, prijavil v postopko pritegnite pozornost predsedojočega, zato dajem besedo kar komisarki, gospe Manster. Najlepša hvala gospod predsedujoči. Seveda smo si zapisali vse, kar je bilo povedano v tej razpravi. Zelo vesela sem, da imamo ta kompromis in da se vsi strinjamo glede tega kompromisa. Seveda je še nekaj odprtih vprašanj in pripravljeni smo konstruktivno sodelovati z parlamentom pri tem zelo pomembnem vprašanju. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu sveta, gospod Mauro Janis. Želim mu veliko uspeha in vse dobro v teku predsedovanja. Gospod Mauro Janis, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko čast in veseljem je, da sem lahko danes tukaj in da lahko spregovorim v tej razpravi. Hvala lepa eh, tudi za čestitke. Preden zaključim. Naj se osredotočim na vprašanje, kako namerava svet obravnavati vprašanje povečanja sodnikov splošnega sodišča. 20. junija je Koreper dal mandat delovni skupini predsedstva, da nadaljuje pogovore z parlamentom in da skuša najti možne rešitve, ter da potem poroča Koreperju do konca leta. Skupen cilj parlamenta in sveta je, da bi bile sprejete odločitve, ki bi omogočile hitro reformo Evropskega sodišča do septembra 2013. Vendar pa se moramo zavedati, da je to zelo, zelo zapleteno vprašanje in zato bomo potrebovali inovativen način razmišljanja. Zagotoviti moramo po eni strani kakovost predlaganih kandidatov, pa tudi skladno z členom 255. Poleg tega pa moramo po drugi strani zagotoviti tudi enako obravnavo, enak status za te nove sodnike. Zagotoviti moramo uravnoteženo rotacijo kdo bo predmet rotacije, samo teh 12 sodnikov ali uh, bodo v to rotacijo vključeni vsi? Ali bo ena država imela zagotovljenega le enega sodnika in drugi bo podvržen eh, temu sistemu rotacije? To je zgolj eno izmed vprašanj, ki sem ga želel izpostaviti. Gospod predsedojoči, spoštovani poslanci. V imenu sveta bi se rače enkrat zahvalil poročevalki, pa tudi vsem poslancem za konstruktivno razpravo o reformi Evropskega sodišča. Zagotavljam vam, da se že veselimo uvedbe novih pravil jeseni. Optimističen sem, da se bo to konstruktivno sodelovanje z Evropskim parlamentom nadaljevalo in da bomo pravočasno našli rešitev za izzive, s katerimi se srečuje splošno sodišče. V interesu nas vseh je, da imamo dobro delojočo Evropsko sodišče. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod eh, predsedujoči svetu, gospod eh, Mauro Janis. Sedaj pa zaključujemo z prispevkom poročevalke in sicer. Eh, Aleksandre Tajn. Za dve minuti dobi besedo. Zahvaljujem se vsem kolegom in veseli me tudi, da se vse poslanske skupine strinjajo, da je potrebno število sodnikov povečati, koliko natančno bo, sodnikov, eh, koliko natančno bo sodnikov v prihodnosti. O tem bo potrebno še razpravljati. Eh, Nažalost eh, še ni prišlo do reforme Evropskega sodišča, zaradi tega, ker ni bilo dovolj političnega posluha. Politika je po naravi zadržana. Vendar pa je ta reforma v interesu tako državljanov, kakor tudi podjetnikov, kot je dejal gospod Karim. Delovna skupina se ukvarja z notranjimi reformami Evropskega sodišča ena reforma je že bila izvedena in eh, zaradi tega je prišlo do zmanjšanja zaostankov, eh, vendar pa je potrebno videti tudi širšo sliko. Ukvarjanje z obema temama je pokazalo, da so določena vprašanja še zmeraj odprta in v našem odboru se bomo morali bolj intenzivno ukvarjati z Evropskim sodiščem. In sicer, eh, ko gre za vprašanje uvedbe eh, specializiranih eh, senatov, ki jih zaenkrat Evropsko sodišče še zavrača. Oktobra bo imenovanih 14 novih sodnikov in upam, da bomo pogajanja o imenovanju dodatnih novih sodnikov zaključili preden bo prišlo do tega uh, imenovanja sodnikov uh, v septembru 2013. Veliko je načinov za imenovanje dodatnih sodnikov. Poslanske skupine so predvidele resolucijo, s katero se vse uh, poslanske skupine strinjajo, ampak parlament je medtem uh, spremenil svoj način delovanja gre za postopek rotacije z udeležbo vseh 27 držav članic. Druga možnost je, da je le šest sodnikov predmet eh, rotacije, ostale pa imenujejo tiste države, ki imajo največ eh, prebivalcev ali pa je šest sodnikov iz držav, eh, ki eh, imajo največ prebivalcev, preostalih šest pa je imenovanih po eh, načelu, ki velja za imenovanje generalnih tožilcev. Veliko je torej možnosti, svet pa mora sprejeti enotno odločitev. Hvala lepa. S tem je zaključena razprava o tej temi in jutri ob 12. bo potekalo glasovanje. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za izjavo podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.